vidimo takšno prožnost in tako stališče v tem parlamentu. Hvala lepa. Tako, s to točko smo zaključili. Jutri bomo o tem glasovali ob eh, pol dvanajstih. Torej o tem poročilu in o predlogih sprememb. Naj izkoristim to priložnost, da podam nekaj sporočil. Predsedstvo najprej smo sveta, sprejeli dve stališči, prve obravnave in razlogi, zakaj so bili sprejeti in tudi komisija, zakaj je to sprejela. To bo objavljeno v zapisniku sedanjega zasedanja. Parlament ima tri mesece, da se odzove na to. V tem ta okvir se bo začel jutri 26. oktobra. Poleg tega skupina zelenih so poslali zahtevo po imenovanju parlamentarne odbore. Spet to bo objavljeno v zapisniku sedanjega zasedanja in to bo sprejeto razen, če ne bo ugovorov.